septembra od 9. do 13., od 15. do 17. Dnevni red je bil objavljen in lahko ga najdete tudi na parlamentarni internetni strani. Vsem vam želim lahko noč in končujem zasedanje.